Okay, well, welcome everybody. Dobrodošli vsi skupaj. Najprej bi rada povedala nekaj stvari, preden začnemo z razpravo. Formalno moram seveda vprašati, če lahko potrdimo in spremljamo dnevni red. Nihče mu ne nasprotuje, torej je dnevni red sprejet. Sporočila bom podala po koncu sestanka. Zakaj? Seveda, ker nas čaka današnja glavna razprava z obima ministroma. Danes je z nami francoski minister za finance ter nemški minister za finance. Pogovarjali smo se že s predstavniki Mačarske, Belgije in Španije. Ta novi instrument za krepitev demokratične razprave o gospodarski, gospodarskem upravljanju na EU ravni se giba v pravi smeri pred nekaj trenutki sem dobila potrdilo, da bo 21. januarja z nami italijanski finančni minister. Vprašanje in odgovori politične skupine so že podale sezname z govorniki. Morda se lahko zgodi, da bomo šli čez to časovno omejitev uporabljali bomo pravilo The Hunt. Koordinatori so ga pred kratkim ponovno potrdili, želijo pet minut za vprašanja in odgovore. Če uporabite pet minut za vprašanje, potem odgovore ne boste dobili. Ko bomo pri štirih minutah in pol, bom uporabila svoje kladivce, tako da boste opozorjeni, da se čas izteka prosim povejte tudi, katerega ministra sprašujete. Ne uporabite vašega petminutnega časa za vprašanje, za preveč vprašanj obema ministroma. Se upravičujem, gospoda ministra, ampak tudi z vama bom stroga, ko gre za časovno omejitev. Uvodoma imate sedem minut videli boste tudi uro pred vami. Se upravičujem, da sem tako ambiciozna, ampak takšna so pravila, ki so jih zastavili koordinatori tega odbora. Če pa imate kakšne pripombe, se lahko oglasite pri njih. Gospod Šojble, vi ste prvi. Izvolite, Volkank. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, zahvaljujem se vašemu odboru za možnost, da lahko danes tukaj spregovorim in da lahko poročam o razmerah v Nemčiji in o našem mnenju o razmerah v Evromočju in v Evropski uniji na splošno. O tem bom nakratko poročal. Najprej naj povem nekaj o razmerah v Nemčiji. Veste, da se je tudi pri nas gospodarski položaj tako kot v EU in tudi globalno gledano, da je gospodarstvo oslabilo. Pred dvema tednoma smo sprejeli naš nacionalni proračun za leto 2013. Že takrat bomo izpolnili sekundarno evropsko pravo, držali se bomo meja dolgov, tudi pri popravkih ne ravnovesi, smo po poročilu komisije, ki je pripravila to poročilo, vse to dosegli. Kar se tiče položaja v Nemčiji, se bom omejil samo na to. V Nemčiji se občasno razpravlja o tem, ali ne bi morda lahko prej znižali našega primankljaja. Mislim, da smo, kar se tempa zniževanja primankljaja tiče in tudi kar se zmanjševanja neravnovesja v Evropi tiče, izbrali pravi tempo in tudi pravo mero. V evroskupini smo v prejšnjih tednih storili pomembne korake, sedaj smo dosegli tudi dogovor za naslednje izplačilo za Grčijo v Nemčiji razprava ni bila. Enostavno, prejšnji petek smo potrdili spremembo memoranduma v dogovoru z Grčijo. Zato smo potrebovali potrditev parlamenta in z veliko večino vse politične skupine so te spremembe potrdile. To je pogoj za naslednje izplačilo Grčiji. Seveda ne bom se loteval teh stvari bolj podrobno. Pri teh vprašanjih gre vedno za to in morda je bolj pomembno, da to nasplošno povem, da gre za to, da smo prepričani, da lahko težave skupno valuto in z monetarno unijo Evropi rešimo le postopoma pri vsakem koraku in to bo verjalo tudi za razpravo o ekofino jutri, kar se enotnega bančnega nadzora v Evropi tiče. Pri vsakem koraku torej moramo paziti na to, da razlike med 17 državami evroobmoča in 10 državami, ki še niso v evroobmoču, ne naredimo še večjih. Da puščamo pot za tiste od desetih eh, držav članic, ki še niso v evroobmoču, da lahko v to eromoče stopijo. To je torej težko vprašanje, ki ga bomo jutri imeli na ekofino pri vprašanju enotnega bančnega nadzora. Kar se postopnih rešitev težav in reševanje težav pri skupni valuti tiče, se tukaj lotevamo dvojnega pristopa. Po eni strani smo se o rešitvah, pogovarjali že z državami članicami in smo izvedli ukrepe prilagajanja. Prejšnji petek sem v Bundestagu že povedal, kaj vse je Grčija sprejela in kakšen napredek je dosegla tudi pri izboljšanju svojega makroekonomskega konkurenčnega stanja. To pot mora nadaljevati, vendar pa ta začrtana pot ni napačna, je prava. Postopno je potrebno iti po tej poti in potrebno je pri vsakem od korakov vedno upoštevati tudi moralni hazard. Istočasno pa moramo eh, biti tudi zelo jasni, da morajo biti sprejeti ustrezni strukturni ukrepi za zniževanje primankljajev in da jih bomo sprejeli le, če seveda obstaja tudi določen pritisk za ukrepanje ta pot je podobna tudi pri povračanju zaupanja na finančnih trgih. Finančni trgi so oslabljeni po padcu Lehman Brothersa in sedaj vidimo, je veliko tvegan. V evroobmočjih je to tveganje še veliko više kot drugih industrijskih držav, čeprav imajo zadožitev še višjo. Vidi se torej, kako zapleteno je spremanje odločitev v Evropi in v Evropski uniji, pa tudi v gospodarski monetarni uniji. O tem moramo govoriti in le postopno lahko trge in udeležence na trgu prepričamo. Seveda tega ne bomo dosegli kar naenkrat. Zato, da bi vzpostavili boljšo strukturo odločanja, lahko seveda nadaljujemo po postopni poti s fiskalno s fiskalnim paktom, šesterčkom, z dvojčkom smo naredili napredek tudi z evropskim semestrom v zadnjih letih, vendar pa istočasno potrebujemo za večje institucionalne spremembe tudi spremembo pogodb. Zvezdna vlada je pripravljena na to. Vemo pa, da ne moremo čakati na to, kajti to bo zelo veliko časa, da bi rešili težave. Zato moramo nadrevati pragmatično. Pripričani smo, prehajam že na dve splošni zaključni pripombi, da potrebujemo politiko trajnostne rasti v Evropi, glede na globalne izzive, s katerimi soočamo. In to bomo dosegli le, če bomo imeli tudi trajnostno finančno politiko kot predpogoj. Glede na našo demografijo, glede na dinamiko v hitro raztočih gospodarstvih in državah v razvoju, bomo ostali vodilni ekonomsko in socialno gledano, če bomo močni pri inovacijah. Zato vsakašen poskus, da ne bi zniževali dolgov in primankljajev, odstranjen. Gotovo moramo rešiti strukturne težave in zato mislimo, da moramo še naprej iti po tej poti ki smo jo v zadnjih dveh in pol letih že uspešno obrali. Hvala lepa. Najlepša hvala, res najlepša hvala. Ne bom zapravljala časa, besedo bom. In ne pravim, da smo s tem zapravljali čas, ko smo prisluhnili vam. Ne, sedaj je čas za francoskega ministra Pierre. Hvala, gospa predsedujoča, gospod minister, spoštovane poslanke in poslance. Poslanci, z veseljem sem sprejel to vabilo, ta parlament dobro poznam, sam sem bil njegov član, zato vem, kakšno delo upravljate. V težkih okoliščinah sem sam sicer moral prijeti na druga delovna mesta, nisem pa pozabil na delo tega parlamenta. Seveda je potrebno upoštevati nacionalne parlamente, obene pa ne pozabiti na evropsko raven. V Franciji smo pripravili ekonomsko strategijo, ki temelji na triptihu, konkurenčnost, to je bistvenega pomena, Evropa in pa zmanjšanje dolga. Brezposelnost je desetodstotna, naš primankljaj je velik v primerjavi z Nemčijo, tudi javni dolg je prevelik. Ta diagnostika, ta diagnoza kaže, da potrebujemo stabilno gospodarstvo. Konkurenčnost je preveč upadla v zadnjih letih. Zato takšen pristop na treh ravneh. Na ta način bomo omogočili Franciji, da pre, ponovno prevzame vajeti v svoje roke. Zmanjšali bomo primankljaj na po 3 odstotke do leta 2013. Potrebujemo strategijo. V naslednjih šestih mesecih bomo pripravili šest projektov v to smer. Želimo uravnotežiti naše javne finance, obenem pa ohraniti socialno pravičnost. Želimo doseči te cilje, socialne cilje. Druga točka pri tej strategiji je Evropa. Želimo sodelovati z našimi evropskimi oziroma nemškimi partnerji, zato sem vesel, da je z nami tudi Wolfgang Schäuble. Imamo štiri prednostne naloge. Prvič, rešitev težav, ki imajo ekonomske težave. Podpisali smo dogovor eh, za Grčijo prejšnji teden, to je dober napredek, ki predstavlja nov mejnik. To je mejnik za Grčijo, tudi za evroobmočje. Omogoča namreč, da ustvarimo ustrezne pogoje za izboljšanje situacije. Druga prednostna naloga - bančna unija. Ugotovili smo, da je za krizo kriva deregulacija, zato je potrebno na eh, vrhu ECOFIN, ki bo potekal jutri, izboljšati to situacijo do konca leta 2012. Na to uravnoteženje na evropski ravni imamo pakt za rast in zadnji temelj, zadnji stebr naše strategije je odgovornost in konkurenčnost. V Franciji bomo ustvarili kreditni sistem za podjetja, s katerim bomo omogočili večjo konkurenčnost, obenem bomo reformirali delovni trg, kar bo nekaj zgodovinsko izjemno pomembnega za Francijo. Na ta način bo Francija ponovno prevzela pomembno mesto v Evropi na področju konkurenčnosti. Sedaj pa evro območje. Evropo je potrebno vključiti v to strategijo. Sam sicer ne razlikujem med nacionalno agendo in med evropsko agendo. Kriza je pokazala, kje so vrzeli. Potrebujemo mehanizem eh, za stabilnost, obuštevati je potrebno našo raznolikost in kar predstavljam praktično vsak teden, potrebujemo jasne, hitre rešitve. Solidarnost je izjemno pomembna. Kriza, ki se je zgodila, je kriza integracije. Kakšen je rezultat? Potrebno je dokončati ta projekt Evrope in ga utemeljiti na solidarnosti. Imam nekaj predlogov. Predlagamo ustrezen, jasen proračun za evrsko območje. Imamo, potrebujemo jasne naše lasne, lasna sredstva. Na ta način bomo lahko sprejemali ukrepe na ključnih področjih, naprimer sociala, pa tudi področje brezposelnosti. Na to prevzemanje dolga evroobmočju in s tem krepitev našega proračuna. S tem je povezana demokratična legitimnost nadzora nad ukrepi, ki jih sprejemamo v Evropi. Tukaj seveda moramo sodelovati z nacionalnimi parlamenti, obenem pa moramo v zakup vzeti tudi Evropski par eh, parlament. Zakaj ne bi vzpostavili odbora članov, ki bi deloval kot sozakonodajalec za evromočje? mislim, da bi morali imeti ministra na evropski ravni, ki bi lahko neposredno ali posredno upošteval voljivce in voljivke. Če bomo vzpostavili te mehanizme za solidarnost, moramo najprej zagotoviti, da bodo dobro delovali. Strogi moramo biti. Naprimer, kar se tiče prevzemanja dolga. Morda bomo morali zaradi tega spremeniti pogodbe. Ne vem, ampak to bomo ugotovili. Najprej je potrebno poskrbeti za nujne stvari, na to pa prejiti na, tiste, eh, na tista sekundarna vprašanja. To so seveda šele prvi ukrepi. Imamo pa priložnost, da se o teh temeljnih spremembah pogovarjamo. O tem bomo govorili na svetu decembra. Na to pa imamo tudi druge možnosti. Naprimer, eh, čakajo nas eh, volitev 2014. Politične skupine bodo pripravili lastne politične strategije in to bo priložnost, da ponovno zagotovimo demokratično legitimnost, ki jo potrebujemo. Francija bo še naprej delala za to solidarno in tako, kot je dejal naš predsednik François Hollande. 嗯。 Thanks very much. We'll move straight on to... Najlepša hvala. Sedaj pa takoj vprašanja. Skupina LS. Prvo vprašanje. Pablo. Gracias, presidenta. Mi pregunta es... Hvala. Eh, Gospodu Šojblu bi postavil eh, vprašanje. Živim na eh, severu Španije, ob meji s Francijo. Tam je nekaj podjetij, ki jih ne morejo več financirati ali pa so stroški danje zelo veliki imamo pa tudi druga podjetja, ki se zlahka financirajo in tukaj je prišlo do eh, eh, nedelovanja na trgu. Kako bi to lahko uredila bančna unija? Cipersko predsedstvo bo jutri dobilo mandat, da se pogaja z Evropskim parlamentom. O tem parlament je že izrazil mnenje o tem v poročilih eh, Tisen in še v nekem drugem poročilu. Ali bo ciprsko predsedstvo sprejelo ta mandat in kakšni so elementi, ki bodo zajeti v ta mandat? Hvala. Wolfgang, was... Wolfgang mislim, da je bilo to vprašanje namenjeno tebi. Eh. Hvala lepa. Mislim, da pri bančnem nadzoru moramo spregovoriti o dveh zadevah upam, da bomo jutri dosegli mandat, zato nisem pa prepričan. Najprej, kar se tiče upravljanja. Pri upravljanju mislimo, da je odločilnega pomena ravno to, kar sem že omenil, dve točki, namreč neodvisnost ECB. Zato moramo imeti jasno ločevanje, kar se denarne politike in nadzora tiče. To je ena stvar, drugič pa seveda potrebujemo tudi ureditev, ki bo omogočila tudi ne članom evromoča, kot so predsedniki držav vlade dejali, da bomo na podlagi enake obravnave pri Evropskem bančnem nadzoru lahko sodelovali. Ali bomo našli jutri rešitev za to, tega vam danes ne morem zagotoviti. Še eno pripombo pa mi le dovolite. Imamo tis, da so pričakovanja glede bančnega nadzora za podjetja, za financiranje podjetij nekoliko pretirana. Vedeti moramo, da smo imeli 29. junija sklep predsednikov državnih vlad, da bi naj vzpostavili kar se da hitro eh, bančni nadzor. Takoj, ko bo to operativno, moramo zagotoviti ločevanje med eh, tveganjem financiranja držav in bank, s tem, da bomo neposredno dokapitalizirale banke pod pogoji, ki jih imamo v ESM. In to pomeni, da mora država članica zahtevati, zaprositi za dokapitalizacijo in moramo potem tudi pripraviti program prilagajanja. To še vedno velja. Če to ne bi več veljalo, potem moramo vedeti, da takoj, ko se porabi vse, vsa sredstva iz ESM za dokapitalizacijo bank po Evropski uniji, tako hitro se eh, sneg ne stopi niti v Alpah, niti v Pirenejih. 80 milijard evrov plačenega kapitala imamo v ESM, ko bo dosegal polno operativnost leta 2014. Iz leta 2008 z bančne krize smo se kar nekaj naučili. V Nemčiji, samo v Nemčiji, smo morali primerljivo so to nameniti za dokapitalizacijo nemških bank in sedaj vidimo, da so sredstva, ki so namenjene dokapitalizaciji, nekakšen varnostni zid pred nadaljnim širjenjem tega v državah članicah ni, tako da ne želim pretiranih pričakovanj. Hvala lepa. Pablo, izvoli. Zelo na kratko še eno minuto imamo na razpolago. Ko bomo imeli dogovor, in ko bo ciprsko predsedstvo, upajmo, doseglo mandat naslednji teden, ali bo mogoče dokapitalizirati banke neposredno. Hvala, minister. Eh, Kot sem že dejal, ne, ne, neposredno. Najprej, če bo dan mandat, potem bomo zaključili zakonodajni postopek, to bo nekaj časa trajalo, istočasno pa bo potem skušano zagotoviti večjo zmogljivost našega sistema pomoči. Ko se bo to zgodilo, pa bomo na splošno imeli možnost neposredne pomoči, ampak tudi takrat bodo veljali splošni pogoji za plačila iz ESM. In včasih eh, se to spregleda, zato sem že upozoril, da tega ne smemo spregledati, sicer bomo vzbudili lažna upanja. Španija ne more tako dolgo čakati mislim, da je to že zaključeno. Mislim, da bomo v evroobmočju to lahko hitro zaključili in bomo potem lahko omogočili tudi dokapitalizacijo bank prek eh, Španije, prek države. Torej, s takšnim mandatom ne bodo banke dobile neposrednega pristopa, dostopa k JSM. To so pretirano pričakovanja, to ni res. Okay. Najlepša hvala. Naslednjič bo ura še vedno tekla, tako da bomo vedeli, kje točno smo. Sedaj pa SND, Lise. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, tudi moje vprašanje je namenjeno gospodu Šojblu. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili v naši sredi. Imam tri kratka vprašanja. Prvič. Nemčija je v veliki meri spoštovala pravno podlago vseh intervencij, vseh ukrepov. Zanima me, če ste imeli kakšne težave glede pravne podlage za trojko, ki je trenutno aktivna v nekaterih državah članicah Evropske unije. Drugo vprašanje. Včasih so rezultati, ki jih dobimo, precej nepričakovani. Zdi se, da določeni kazalniki niso pravilni, da številke niso pravilne. Nekatere študije kažejo, da je pravna podlaga, ki jo imamo, če uporabimo vse, kar imamo na voljo v sklopu šestorčka in fiskalnega pakta, da bi lahko dosegli boljše rezultate, kot smo jih. Bi morali eh, upoštevati tudi druga načela fiskalne discipline. Wongang. Hvala lepa. Mislim, da se trojka drži točno tistih podlag, ki se jih mora držati. Videl sem, nisem videl ničesar, kar bi lahko postavilo to pod dvom. Trojko smo prosili, da naj najprej SFS, e potem e SM, da naj tri neodvisne institucije pripravijo poročila naj izvedajo ustrezna pogajanja z vladami držav članic in mislim, da trojka to nalogo zelo dobro upravlja. Drugič, vtis imam, da je ta politika uspešna. Dosegli smo znaten napredek v obeh programskih državah na portugalskem in na irskem. Irska si spet zagotavlja dostop na finančne trge. Portugalska je tudi na dobri poti, imamo pa specifično težavo v Grčiji, s to se intenzivno ukvarjamo, vendar pa kot sem že dejal, sem prejšnji petek v Nemškem zvezdnem parlamentu Bundestagu predstavil, kaj vse je bilo že doseženega v Grčiji. Prav tako sem tudi povedal, da smo med tem spoznali, kako globoki so problemi v Grčiji. To sedaj poznamo bolje kot pred tremi leti. To se je včasih podcenjevalo. To se podcenjuje, morda ne toliko v Grčiji, ampak v drugih državah. Kaj vse mora storiti Grčija, po mnenju veliko gospodarstvenikov, je to nekaj, kar predstavlja neverjetno obremenitev tudi znotraj evroomoča in zato imamo tudi razprave, kot smo jih imeli v zadnjih tednih, s trojko, še prav posebno z IMF-om, e da se intenzivno pogajamo o tem in to smo tudi storili. Vendar pa še enkrat, Grčija je na pravi poti. Če bo Grčija dosledno šla naprej po tej poti in bo imela dovolj moči za to, potem bo to prava pot. Tudi pri drugih državah je tako. Pri Španiji imamo tudi specifične razmere. Španija ima specifične težave v bančnem sektorju, zato smo našli rešitev. Sicer pa mislim, da nima toliko realnih gospodarskih držav, gre bolj za okužbo iz drugih držav Evromoča, ki je nevarna. Sjem ministru. Ustaviti je potrebno uro, ker gospod minister ne posluša. It's going to be in Portuguese. <laughs> Thank you. Thank you, ähm, Entendo o que disse, mas uh, o. Razumem, kaj pravite. Ampak brezposelnost je v nekaterih državah sedaj pri 50 odstotkih med mladimi. Nastal, nastal je začaran krok z velikimi posledicami. Številne države, ki so tukaj predstavljene, bodo zrasli za malo en odstotek. To ni prihodnost. Res je, seveda, kaj je vzrok in kaj je posledica. Morda se ne strinjamo vsi, kaj je bil vzrok, vemo pa, kakšne so posledice. Po našem prepričanju bomo trajnostno rast dosegli le tako, kot sem to opisal o vodoma. Sicer pa menim, da v Španiji in tudi drugih državah članicah, če imajo uspešne recepte in sedaj tudi vem, da je visoka brezposobnost v veliko državah velika težava. S Španijo si tudi izmenjujemo mnenja in iščemo tudi kratke dvostranske rešitve, da bi tukaj pomagali. Najlepša hvala. Skupina Alde je Wolf Klinc. Eh, hvala lepa. Najprej vprašanje z vas, gospod Šojble. Evropa se razume kot unija vrednot in k temu spada tudi to, da se države in posamezniki tudi druge obnašajo spoštljivo. Zdi pa se mi, da imamo tukaj predvsej grehu. Resnično me moti, ko množični časopis eh, v Nemčiji piše vse čas o bankrotu Grče. Zame je to nespremljivo. Sveda je tudi nespremljivo, da grški demonstranti predstavljajo gospod Merkel v SS uniformi. Vsega tega ne smemo gledati samo tako, da nismo dovolj odprti, da se ne komunicira dovolj z državljani. Zanima pa me, kaj bi lahko izboljšali morda na tem področju. Sedaj pa vprašanje za vas, gospod minister. Dve vprašanje. Program odkupa nacionalnega dolga, ki ga priporočamo Grčiji. A verjamete, da je lahko ta program uspešen? Drugo vprašanje, politična unija. Že od začetka je bilo jasno, da evro ne more uspeti, če evro območje ne bo postalo politično območje. Politična unija. Imamo tiste, ki zahtevajo solidarnost na začetku in na to prenos oziroma Eh, nastanek politične unije, drugi pa zagovarjajo obraten vrstni red. Kaj vi menite o tem? Okay, Prav razdeliti moram čas. Najprej vi, Wolfgang, pol drugo minuto, tako da bomo imeli dovolj časa za drugo vprašanje. Večino časa bom prepustil Pjeru. Gospod Klinc, vedno, že pred dvema letoma in pol sem v Bundestagu dejal, da moramo spoštovati to, kar mora postoriti Grki. Vemo, da so s tem tudi povezane demonstracije in del medijev pretirava. Zaradi tega trpimo vsi. In seveda, videl sem tudi SS uniformo v grških časopisih, vendar pa seveda po drugi strani se srečujem z veliko Grki na ulicah, ki se mi zahvaljujo za napore. Zvezdna vlada ne bo prenehala za svojimi prizadevanji, s tem, da bi razložili, kaj je možno doseči in zakaj. In tudi, da bi upozarjali, da je to za Grke tudi zelo velika obremenitev. Dejal sem že, da gre za to, da je v Grči spodletelo elitam. Tega pač ne moremo spremeniti. Oui, sur, euh... Hvala. Glede odkupa dolgov, ki ga priporočamo, sam nimam večjih pomislikov, vse je odvisno po eni strani od eh, grških organov, obenem pa moramo vedeti, da gre za organizme, ki imajo delno virtualen dolg. zdi se mi, da je ta operacija mogoča. Gospa Lagarde je bila v petek v Parizu, o tem smo se pogovarjali, vsi skupaj smo precej optimistični glede delovanja tega mehanizma. Težava je ta, da moramo ukrepati hitro. Odločitev smo sprejeli 13. za 13. decembra mislim, da bo vse skupaj delovalo, če se pravočasno začne. Politična unija. Mi govorimo v Franciji o solidarnostni integraciji. Tu gre za vsa področja. Tukaj sem v tem dvorani bil tudi kot eh, član mednarodne konvencije. Zdi se, da če naši državljani ne bodo videli napredka, ne na, na strani politike, ne na strani solidarnosti, potem ne bodo videli kam naprej. Skupaj moramo delati. Zato ne razlikujem med francosko strategijo in evropsko strategijo. Najprej je potrebno poskrbeti za dolgove. Ne smemo zgolj na dolgo in počes govoriti o neki prihodnji uniji. Ne, želimo, da se stvari zgodijo sedaj. Solidarni moramo biti, solidarni tudi z Nemčijo. Najlepša hvala. Dobili ste upozorilo za 30 sekund do konca, tako da ste lepo upoštevali ta, na to omejitev. Naslednja govornica Case Winburn za skupino EKR. Hvala, gospod predsedujoča. Sama bi postavila vprašanje francoskemu ministru. Danes zjutraj je Kristjan Noer podal govor v Tokiu, vodja francoske banke. Dejal je, da morajo vlade evroobmočja reformirati javne finance, sprejeti morajo strukturne reforme za večjo konkurenčnost. Predlagal je, da je potrebno še veliko dela za izboljšanje trenutnega stanja. Uvodoma ste dejali, da imate cilje za zmanjšanje strukturnega primankljaja, ampak glede na to, kakšne so razlike med vodilnimi gospodarstvi Evromočja in vašim, me zanima, kakšne predloge in kakšne reforme vidite na tem področju. Kaj je potrebno za to, da izboljšamo dolgoročno konkurenčnost in da privabimo investitorje dolgoročno gledano? V, votre question me, me permet revenir un peu Vaše vprašanje mi dovoljuje, da se dotaknem francoskega stanja. To je gospodarstvo, ki je še vedno močno, solidno, ima veliko adutov. To je veliko gospodarstvo, zelo raznoliko gospodarstvo s kakovostnimi storitvami, z dobro infrastrukturo, z dobro razvitim področjem raziskav ampak imeli smo težave zaradi konkurenčnosti. Govoril sem o kazalnikih, imamo brezposelnost 10 odstotkov, eh, primankljaj ozir, 91 eh, odstotkov, precej večji dolg kot pri naših nemških kolegih in težave z BDP. Vsi skupaj lahko rešimo te težave. Lahko odkupimo dolg, lahko zmanjšamo primankljaj, ki sem ga omenil, lahko izboljšamo proizvodnjo, produktivnost. Ne smemo pa zaviti na področje sociale, zato sem govoril o tem triptihu, o trojčku, o e, zagotavljanju zaupanja, eh, o sodelovanju z Evropo in o konkurenčnosti. Zato smo se odločili, da sprejmemo te okrope, ukrepe. Poleg kreditov, ki sem jih omenil, bomo pripravili 35 ukrepov. Vse od modernizacije do fiskalne odgovornosti, sodelovanja s podjetji, eh, razvoja eh, podjetjih, raziskav in tako dalje. Naslovili bomo torej vse te težave. In s tem se lahko dotaknem še reforme trga dela. O tem se pogovarjamo in pogajamo s socialnimi partnerji. Na eni strani želimo zagotoviti več gotovosti za delavce, trenutno je delo v Franciji preveč prekarno, obenem pa želimo večjo vidnost na strani industrije. Želimo biti prožnejši, ko gre za upravljanje tega trga v prihodnosti. Vse skupaj se mi zdi precej koherentno. Francija je že sedaj zelo privlačna za vlagatelje. Mislim, da smo drugi na lesici v Evropi. Danes, ko si pogledam financiranje našega dolga, eh, lahko vidim, da imamo eh, nizke obresne mere, to vse kaže na kakovost tega dolga, s tem dobro upravljamo. Ampak naši cilji so precej večji. V naslednjih petih letih želimo eh, rešiti vprašanje brezposelnosti, dolga, želimo reformirati javne finance in na ta način bomo spremenili Francijo. Uporabili bomo ta produktivni aparat, ki ga Francija ima. Na eni strani moramo zmanjkati naš primankljaj za 30 milijard evrov. In to je strategija, ki smo jo izbrali, ki smo jo potrdili in ki jo bomo izvedli. Zelo na kratko. Mislim, da že poznam odgovor na to vprašanje, ampak ali mislite, da so se uh, kreditne agencije oziroma uh, bonitetne agencije zmotile. Ki nas zagarde. No, nekatere gledajo na nas pozitivno, nekatere so nam malce zmanjšali bonitetno oceno, ampak tako se pač dogaja. Uh, Najlepša hvala. Zdaj pa Žompol Pesej za skupino zelenih. Euh, Moje vprašanje je namenjeno francoskemu ministru za finance. Gospod Moskovisi, a nam lahko razjasnite vprašanje bančne reforme, ki jo želi pripraviti francoska vlada in to zelo nahitro? Ta osnutek naj bi bil predstavljen svetu ministrov še pred koncem tega leta. Gre za bančno reformo, ki se ne sklada z razpravo na evropski ravni o bančni uniji kakšna je povezava med tema dvema elementoma? Govora je o veliki reformi, s katerim želite razrešiti bančni sektor. Gre za nov režim reševanja bančnega sistema v krizi, ne zgolj za makroekonomski nadzor. kaj vidite kot ključne elemente reforme, gospod minister? A ne bi smeli razlikovati med aktivnostmi, ki se nanašajo na kredite v bankah in na to delovanjem teh akterjev na samem trgu. Vaš projekt, vaš osnutek se zdi, da ne vem, če, če je to ustrezno usklajeno s statusom quo, s tem boste ogrozili trenutno situacijo. Začeli ste z dobrimi besedami in na koncu pa končali z malce manj pozitivnimi. No, spoštovani gospod poslanec, seveda želimo izvajati ukrepe, ki jih je predstavil naš predsednik, ko gre za boj proti špekulacijam. Uskladiti moramo potrebe in možnosti, ki jih imamo za financiranje. Zato se želimo držati priporočil gospoda Likanena. Z njim sem večkrat govoril. Imeli naj bi veje za trgovske dejavnosti, ki bi bile ločene od drugih delov bank. Ne moremo pa popolnoma eh, upoštevati priporočila gospoda Likanena. Mi si želimo nekaj bolj pragmatičnega, nekaj, kar spodbuja trg in je uporabno za gospodarstvo. Okrepili bomo nadzor, možnosti za reševanje, tudi regulacijo samega trga. Nekatere dejavnosti bi prepovedali, naprimer visokofrekvenčno trgovanje, pa tudi špekulacije na področju surovin. Naša bančna struktura v Franciji je precej specifična. V tem sektorju je kakšne 400 tisoč delovnih mest. Takšen je pač naš model. Tako da ne smemo dopustiti, da ta trg razpade. pripravljeni smo izvajati politiko gospoda Olonda, ko sem o tem govoril s predstavniki finančnih trgov, so bili ti navdušeni nad reformo. Drugi, morda tudi vi, pa menijo, da ne gremo dovolj daleč. če ne gremo dovolj daleč, smo še vedno precej blizu tiste prave reforme. Vseeno gre za poglobljeno reformo, reformo, ki uživa dogovor, ki uživa splošno podporo. To je bilo naše vodilo. Well. Dobro, odgovorili ste v štirih minutah in pol. Zdaj pa gremo naprej. Skupina GUE in Jorgen Klute. Hvala lepa, Šaren vprašanje za gospoda Šajble. Govorili ste o tem, da je politika trojke uspešna. Kako pa potem lahko razložite, da je vedno večji razkorak med bogatimi in revnimi v evropskih družbah? Nazadnje sem bil v Grčiji, izvedel sem, da so banke, banke pod vedno večjim pritiskom, ker državljani zaradi posledic eh, krize ne morejo plačevati svojih kreditov. In če si vse skupaj podrobno ogledamo, potem lahko že nekaj mesecev beremo tudi v nemških časopisih, da bo to vplivalo tudi na nemško izvozno gospodarstvo. Kako želite razkorak med državami članicami in znotraj držav članic Evropske unije zmanjšati? To je moje pr prvo vprašanje. Drugo, katere konkretne instrumente imate, so ustrezni, kako želite ustvariti rast za poslovanje za vse čeprav posebno glede na to, da želijo Nemčija in druge države zniževati proračune Evropske unije in tako zniževati sredstva tudi za zaposlovanje in tako dalje. In kako želite izboljšati položaj v očeh Evropske unije, v očeh državljanov, glede na to, da se ti državljani vedno bolj počutijo mm, porin, potisneni v obrob družbe? Ich, die, die Antwort auf Odgovor na zadnje vprašanje izhaja enostavno iz tega, da poskušamo stvari videti v kontekstu, tako kot vi želimo biti kar se da podrobni, da ne bomo za vse težave vedno znova krivili Evropsko unijo, evro, območje ali vlade. Drugič, želimo zagotoviti in s političnimi sirami, ne vem, če imamo veliko težav, da bi razložili, da ne bomo imeli trajnostne rasti tako, da bomo povečevali zadolževanje. Vse študije kažejo, da če imamo več dolgov, imamo manj trajnostne rasti. Prejšnji petek pri predstavitvi našega političnega dogovora v evromočju sem si dovolil v Bundestagu upozoriti na to, da je grško gospodarstvo v procesu transformacije, ki je pravzaprav primerljiv s tistim, kar je pred nekaj več kot 20 leti moral preživeti Varšavski pakt. In to ni enostaven izziv. Glede tega ne smemo imeti iluzij. In potem tudi vedno večja dispariteta, vedno večji razkorak v naših družbah to lahko vidimo v statističnih podatkih, je po mnenju Nemške zvezdne vlade nastal zato, ker smo imeli vedno več posledic zaradi vedno hitrejše globalizacije in zaradi sprememb na področju IKT. Če se ogledamo, kako se trg delovne sile spreminja, glede na to, da imamo konkurenco za delovna mesta, z vsemi globalno gledano in da je to čisto nova konkurenčna raven. Videli smo požar tovarne v Bangladešu in gospod kolega, lahko se spomnite na propad tekstilne industrije v Nemčiji pred nekaj desetletji. To je bilo neizogibno. Zato ni kriva Evropska unija, pa tudi ne vlade ali države članice. S temi izzivi se lahko spopademo le, če bomo imeli politiko, ki bo temeljila na inovacijah, investicijah v svetu, ki je vedno bolj globaliziran in če bomo konkurenčni. Sicer bomo morali iti po poti, ki smo jo končali na vzhodu Evrope leta 1990. Hvala lepa. Hvala, ste se želeli še enkrat oglasiti s pod vprašanjem, Jürgen? Konkretnih ukrepov pa nisem slišal, gospod Šojble. Torej, dolgoročno morda ste kaj navedli, vendar pa kratkoročnih ukrepov niste navedli. Kako se boste torej ukvarjali s povečanjem prihodkov? Odgovor na to tiči v sledečem. Zelo dolgo se že ukvarjam s tem. Konec leta 2009, za začetku 2010 so nas vedno kritizirali, da naše primankljaje prehitro nižamo v Nemčiji in tako ogrožamo rast. Ameriški kolega, pa tudi komisija in ostali so se bali tega. Sedaj pa v vseh študijah, v poročilih komisije, to sem že omenil, vsi pač moramo izpolnjevati obveznosti po sekundarnem evropskem pravu. Imamo potem poročila OECD in tudi IMF. E da, moramo torej storiti oboje in s tem smo uspeli povečati notranje popraševanje v Nemčiji. Povrnili smo si zaupanje. Tudi nedavno poročilo OECD pravi, da je glavna težava zaradi krize pomankanje zaupanja. In vedno znova prihaja do manj zaupanja. Mi smo to obrnili tako, da smo okrepili notranje popraševanje in potem po letu ni je ameriški finančni minister dejal, da želi narediti ameriško politiko, finančno politiko bolj nemško. Okay, um, the... Dobro. Werner Lange za skupino ELS. Izvolite. Eh, Hvala lepa. Rad bi se zahvalil obema ministroma za jasne odgovore, za reforme, ki so že bile izvedene in za tiste, ki jih je še potrebno izvesti. Drugi polčas v boju evro območje proti finančnemu trgu, to se je sedaj začelo. Sedaj se bomo posvetovali tem, ali bo moštvo evro območja zamenjalo trenerja. Gospod Čoble je opozoril na težave francoski minister, že iti še dlje. Želi spremeniti pogoje, eh, zamenjati igrišče, če sem prav razumel moje vprašanje za oba ministra, najprej za francoskega. Dejali ste, da želite eh, demokratski nadzor v evromočju in tudi lastna proračunske vire. To zahteva spremembo pogodb. Kakšne so možnosti? In potem vprašanje za nemškega finančnega ministra. Dejali ste, da je potrebno razčistiti še nekaj pravnih vprašanj, kar se bančno unije tiče, še prav posebno, kar se tiče udeležbe ne držav, ki niso v evromočju, kar se tiče funkcije ECB in kar se tiče vključevanja vseh glede na pogodbo. Člen 127 odstavek 6. Kako boste to razrešili? Kje sploh obstajajo možnosti za razrešitev tega? Je crois beaucoup euh, la nécessité d'un contrôle démocratique. Euh, da, mislim, da moramo ukrepiti demokratični nadzor nad evrobmočjem. Euh, Eh, pred dolgo časa, ko sem bil mladi minister za evropske zadeve, sem sodeloval na številnih evropskih svetih za zunanje zadeve. Prišel sem tudi sem in 15 eh, let sem preživel v evropskih institucijah. Zdaj bom spet prisoten na ekofinu in mislim, da se situacija pravzaprav ni izboljšala. Teme so samo bolj zapletene, več nas je upletenih. Eh, večje neenakosti obstajajo med državami članicami in teme so postale bolj tehnične. Stvari ne delujejo tako, kot bi morale. Poglejmo si evroobmočje. Evroobmočje bi moralo imeti uh, veliko moč, ampak, uh, če smo iskreni, nimamo pravih mehanizmov, ki bi nam uh, omogočili izkoristiti ta potencial. Več uh, noči sem se ukvarjal s tem vprašanjem, kaj bi morali spremeniti v evroobmočju. Evropski parlament tudi mora začeti drugače delovati, eh, morajo, morate bolje nadzorovati te procese in zato imajo pomembno vlogo tudi nacionalni parlamenti. Vsekakor moramo spremeniti eh, pogodbe, tukaj govorim kot eh, finančni minister, nisem proti tem spremembam, ampak. Mislim, da to vseeno ni prvi korak, ki bi ga morali narediti. Eh, lahko nekatere stvari rešimo, preden se lotimo tega vprašanja. Moramo se ozreti proti volitvam leta 2014 in eh, tukaj govorim kot državljan. Eh, želim se osredotočiti na vprašanje solidarnosti, na vprašanje demokratičnega nadzora in pa pristojnostmi Evropmočja šele potem se bomo lahko lotili sprememb pogodbe. Hvala. Eh, Kolega Lange, na zadnjem sestanku Ekofina smo pravno službo in komisijo prosili, da naj predstavi, kako bi lahko z omejeno spremembo pogodb razrešili to težavo, ki ste omenili glede na interpretacijo ECB. To je težko rešiti, to ste tudi upisali. Švedski kolega, ki je podal to prošnjo, je istočasno dodal, da če bi se lahko dogovorili o tej poti, bi uspeli najti tudi rešitev. Čakam na rešitev na jutrišnjem sestanku, žal pa te rešitve zaenkrat še nimam. Are you happy with that, Werner? Werner, eh, si zadovoljen? Še pod vprašanje. Za francoskega ministra, kar se tiče omejevanja dolgov, bi to veljalo tudi za evropveznice? Euh, da, mislim, da To drži, Francija je za to, da se začnejo izdajati evroobveznice, o tem smo govorili tudi med našo kampanjo. E, naši partnerji, morda tudi gospod e, Šojble, pa se s tem niso strinjali, to je za njih tista rdeča linija. Na koncu procesa bi morda lahko tudi to dosegli. Ampak to je stališče, ki ga zagovarjam sam. Potrebujemo pa solidarnost in integracijo, preden lahko s tem začnemo. Hvala. Hvala. Eh, Peter Simon v imenu socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, Evropski svet si želi bančnega nadzora in to je predpogoj za dokapitalizacijo bank iz sredstev ESM. torej gre za ta en pogoj in po izjavah eh, nemškega finančnega ministra je to dobilo sedaj novo konotacijo, vendar pa kljub temu želimo ugotoviti, da parlament misli, da je neposredna dokapitalizacija prek ESM nekaj, kar moramo spodbujati istočasno, pa gre seveda pri sredstvih ESM-a za davkoplačevalski denar. Uh, Edini skladi, ki si jih želimo v Evropi in ki jih lahko vzpostavimo za uresničevanje tistega, kar obljubljamo ljudem, namreč, da ne bo davkoplačevalec fenomen plačeval, temveč, da bodo banke same prevzeli odgovornost. To je sklad za jamstvo ranjenih vlog in sklad za prestrukturiranje. Prvi sklad je Evropski parlament že podprl in sicer v Sauti, ki jo podprla tudi komisija da bi lahko se izognili vsaj propadu srednje velike banke v eni od držav članic. Februarja letos smo to podprli v parlamentu, od takrat pa čakamo na skupno stališče sveta. Svet ne, se že ne želi ukvarjati s tem, že mesece se s tem ne ukvarja, nič ne slišimo. Drugi sklad za dokapitalizacijo je opremljen sredstvi za katere komisija meni, da je to nekaj, kar je še možno uveljaviti v svetu. En odstotek vseh potreb to pomeni 77 milijard evrov. Če si sedaj ogledamo, kaj se je zgodilo, v, kaj se je zgodilo do sedaj v krizi, potem pridemo do skoraj dvakratne sote. Torej, osota, ki jo predvideva komisija, glede na vso politiko, je znatno preniska. Če želimo biti pravični davkoplačevalcev, moramo seveda se izogniti tveganjem. Kako želite tukaj, kar se tiče višine sklada, pa tudi kar se tiče angažmaja, da bi naj pripravili zakonodajo, še prav posebno za javnstvo vlog, kako želite doseči napredek na tem področju, da ne bo ESM in da ne bodo sredstva davkoplačevalcev venomer potrebna za reševanje težav. You, Mislim, da je bilo to predvsem za nemškega ministra. Govorec se oglaša za oba. Vsak ima torej minuto na voljo. Simon, da... Hvala lepa, kolega Simon. Opozoriti moram na to, da smo pri vseh ukrepih pazili in moramo paziti na to, da finančni sektor ne bo še oslabljen zaradi finančnega nadzora in zaradi vseh predpisov. Tudi moj predhodnik Steinbrück, ki se je ukvarjal s tem, je o tem govoril. Tudi sam sem že o tem govoril. Da, da, Steinbrück je bil finančni minister in je govoril o tem. Sedaj ima pač drugačno funkcijo v nemškem parlamentu, kakorkoli že. Nauk iz vsega tega je bil tak, da smo pri Bazlu 3, ko gre za globalna vprašanja, ko gre za konkurenčnost, seveda govorimo o globalnih vprašanjih pri finančnih institucijah, da imajo banke seveda upravka eh, splošnim gospodarskim razvojem in rastjo. Imamo sedaj postopek Bazel 3 in upamo, da bomo CRD 4 začeli izvajati še letos, kajti to je predpogoj za bančni nadzor, da imamo enotne, enotna pravila pozivam vse, da to dokončamo. Zato ni gre svet. Drugič, paziti moramo na hmm. to, kakšna pravila lahko naprtimo bankam. Zahteve CRD 4 in Bazel 3. Teh morajo postati veljavne. In ko smo v Nemčiji, če bi v Nemčiji uvajali sklad za mm, prestrukturiranje, seveda, ne bi imeli zagotovljene vsote, ki bi bila potrebna. Vendar pa mislim, da je na začetku to prava vsota. Pri jamstvih za hranilne vloge pa imamo nacionalne sisteme, ki so različni. Ko pa sedaj v teh okoliščinah želimo vse dvigniti na evropsko raven ali uveljaviti to usporedno, potem ne smete več zastavljati vprašanja, ali bomo dobili podporo evropskih državljanov za to. Seveda bi naleteli na odpor, odločen odpor. Uh, Pravzaprav gospodu Moskoviču ne bi smela uh, dovoliti, da odgovori, ker je vse čas potekal. Ali želite, da odgovori tudi on ali ste zadovoljni? Bi bil hvaležen za kratek odgovor, če mi kolegi dovolijo. Zelo na kratko bom torej odgovoril. Rad bi povedal samo naslednje. Res je, kar se nas eh, tiče, smo vzpostavili unijo med bančno unijo in pa dokapitalizacijo bank, torej povezavo med obema in eh, to je bil tudi zaključek eh, preteklih svetov. Razumemo, da bi to lahko bilo problematično, lahko bi bilo problematično in moramo biti pragmatični pri tem. Bančna unija. Eh, tukaj ne gre samo za nek nadzor nad bankami, ampak za triptih, ki mora delovati. Gre za uh, reševanje konfliktov in pa uh, scheme uh, jamstv, torej jamstvene scheme. Uh, sam sem zato, da se te scheme vključijo. Uh, tudi svet se je usredotočil na to in tudi na CRD4 v redu. Zdaj je na vrsti Danuta Hübner iz ELS. Hvala, Sharon. Gospoda Šojbla, jo želim vprašati naslednje. O e, državah, ki sodelujejo v ESM, e, eh, pa niso iz EU. Komisija je e, zagotovila, da bodo ti države lahko sodelovali. E, vendar pa v parlamentu nismo eh, rešili eh, fiskalnih eh, vprašanj povezanih s tem. S tem bi vsekakor bile povezane fiskalne posledice in tega še nismo rešili. Morda bi lahko v ESM odprli nek oddelek oziroma element, ki se tiče dokapitalizacije. Ampak in bi lahko sodelovali eh, te države izven evroobmočja. To bi pa potem morda zahtevalo tudi spremembo pogodb. Tukaj gre za eh, države, ki nimajo evra in kjer ni eh, prišlo do dokapitalizacije bank oziroma ni takšnih intervencij. Moje vprašanje za vas je zato, kako vi gledate na to, na fiskalno vprašanje za tiste, ki bi sodelovali, pa niso eh, člani evroobmočja. Najprej, gospa Hübner, želim še enkrat upozoriti na to, da čeprav se to ne sliši rado, da je pač tako, da je bančni nadzor nekaj, kar ne ustvarja razmer, da bodo sedaj vse banke dokapitalizirane iz ESM. Ne, še vedno bo šlo za dogovore in za program prilagajanja. Sveda gre za pogojevanje. To še vedno obstaja v ESM. Pri državah, ki niso evro moče tukaj, želimo najti rešitev, to sem že dejal, to želim ponoviti. In seveda tukaj ne gre samo za države, ki niso del evromoča, da se sami odločijo, ali želijo biti pod okvirjem tega reševalnega sistema. Po mojem, to ne zadošča. Ne bo celotno mehanizem zadoščal za vse. Ali bi našli dodatna sredstva ali ne, tega ne vem, vendar pa sama struktura ESM-a je taka, da vedno država članica zaprosi za pomoč in potem seveda se dogovorimo s to državo članico, ne more priti kar do neposredne dokapitalizacije bank. Danuta, se želiš ponovno oglasiti v zvezi s tem? Ne, gospod eh, minister, tudi ne. V redu. V tem primeru gremo na naslednje vprašanje. Eh, Diego Feio iz EPP. Obrigado. Muito obrigado, Sharon. Eu gostaria de fazer. Hvala, predsednica. Vprašanje imam za oba ministra, tako da bom kratek. Kot veste, so se pogoji pred kratkim spremenili glede Grčije. In zanima me, kako vi gledate na to oziroma na možnost, da se uvedejo novi pogoji za Grčijo, za obrestne mere, vrednostne papirje in tako naprej. Ali se to lahko predvideva tudi za druge države članice, ki so v težavah eh, ali pa ki so v programih trojke, naprimer tudi za Portugalsko? Hvala. Ich würde Portugal nicht raten. Portugalski ne bi svetoval. Portugalski ne bi svetoval tega. Razmisliti o takem koraku, kaj ti ne želel bi, da se me primerja z Grčijo, kaj ti Grčija je edinstven primer. To je prvi odgovor. Zato tudi nisem nič slišal strani Irske ali Portugalske o tem. Drugič, obresti za dvostranske kredite za Grčijo smo znižali. Z Irsko in Portugalsko takih dvostranskih kreditev nimamo in zato tudi ne, ni možnosti za prenos. V ESM smo za Grčijo sedaj predvideli desetletno obdobje in morda bi lahko potem te kredite podaljšali za Portugalsko in Irsko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 dosegli eh, dober eh, dogovor oziroma eh, dobro smo ukrepali in ohranili integriteto evroobmočja. To je trden sporazum, ki bo trajal. Je zelo trden in tudi zaveze za prihodnost že imamo. In to je prišlo tudi v pravem času. Prejšnji teden smo se dogovorili in to moramo izpeljati. Eh, nekaj časa je trajalo, da smo dosegli ta sporazum zaradi kompleksnosti določenih eh, elementov, kajti vsak eh, je imel močne zahteve, vsi smo želeli doseči nek trajen program financiranja. In želeli smo si ukrepati na podlagi dolga oziroma v povezavi z dolgom do leta 2020 in uh, še za naprej. Vsekakor je to nek mejnik v tem procesu. Eh, s problemi se bomo še ukvarjali, zdaj imamo nekaj več časa in tudi grški kolegi bodo imeli več časa, da eh, dosežejo kriterije. Na portugalskem in Eh, Irskem situacija ni enaka. Mislim, da ne bi smeli eh, kopirati rešitve, ki so bile določene za Grčijo. Glede Portugalske se tudi pripravlja načrt. Eh, začeli smo ga že izvajati, kot je bilo predvideno, z možnim prihodom nazaj na trg, vključitvijo na trg in Portugalska je vse zelo dobro izpolnila. Diego? Hvala. Zelo na kratko in enostavno. E, podpiram vlado na portugalskem, ki si zelo prizadeva za to, da bi izpolnila zahteve iz programa. Kako lahko vi spodbudite portugal, portugalsko vlado, kakšne pozitivne informacije jim lahko daste? E, če ponovim. Program se že izvaja, vlado pri tem zelo podpiramo in nasplošno se strinjam z vsem, kar je bilo povedano. Uh, Odgovor je v tem, da se nadaljuje z dobrim delom. Uh, treba pa je seveda ohranjati obrestne mere vzdržne. Zdaj pa Liam Nwangok. Merci, madame la prezidente. Um... Euh, Hvala. Predsednica, veliko federalistov je tukaj v dvorani in za nje je naslednja stopna v izgradnji evra eh, tudi eh, to, da se vzpostavi proračunska disciplina v državah članicah, pa tudi na evropski ravni v vseh eh, zvezdnih eh, enotah. Je tako in s tem eh, se nekako nadaljuje, s tem procesom oziroma, če si ogledamo načrt van Rompuja, potem to jasno vidimo. Tudi komisija predlaga podobno poročilo gospe Tisen, ki smo ga obravnavali tu v parlamentu pred kratkim. Tukaj so zapisane ideje, da potrebujemo neko proračunsko Eh, kapaciteto, da se lahko ukvarjamo z asimetričnimi šoki. Kot je rekel gospod Moskoviči, je treba imeti tudi anticiklične oziroma proticiklične politike. Imamo razlike eh, glede uporabe teh proračunskih kapacitet, ko gre za prociklične procese ali anticiklične, ampak eh, glavni problem zadeva številne tukaj v dvorani. Gre pa za to, kako doseči to proračunsko kapaciteto. Razprave in finančne napovedi so zelo težke, države nočejo povečati svojih prispevkov, zato je moje vprašanje naslednje in se nanaša na oba oziroma je namenjeno obema. Francoski minister je na to že delno odgovoril, morda je to vprašanje zdaj bolj go za gospoda Šojbla kako razmišljate o tem, da bi povečali lastne vire Evropske unije, predvsem zato, da bi povečali eh, proračunsko kapaciteto EU. Ja, kako gledate na davke, posojila, če se želimo odmakniti od logike, ko vsak deluje eh, posebej in sam odloča, koliko želi prispevati in koliko ne. Das ist äh, eine Frage, die man in Gre za vprašanje, na katerega ni možno dati enostavnega odgovora. V bistvu se Nemčija strinja z vašim pristopom in tudi sam se strinjam s tem. Vendar pa to bo zahtevalo spremembo pogodben. Lastni viri zahtevajo lastne davke in spremembo pogodb. Potem je vprašanje za evromoče, kako bomo institucije znotraj Evropske unije 27. prilagodili na to. Sveda, dejal sem, da moramo ukrepiti Evropski parlament. Pri vprašanjih, ki niso udeleženi vse države 27. terice, da bi torej potem svetovali samo tisti, iz tistih držav, ki so vključeni v postopek. Seveda bo težko odločiti o proračunu 17-terice na ravni 27-terice. O tem bodo seveda odločile samo države, ki jih to zadeva. Mislim, da je to prava pot in glede na pogajanja, ki bodo še potekala glede finančne perspektive in glede proračuna, moram pa upozoriti na to, da moramo zelo paziti na to, da ne bomo podcenjevali moralnega hazarda. če bomo, če ne bomo imeli pritiska na varčevanje na vseh ravneh, potem ne bomo več suvereno mogli prepričevati ljudi o Evropi. In tukaj moramo predvsej stvari izboljšati, če sem zelo previden. To so pokazala tudi pogajanja prejšnji teden med predsedniki vlad in držav.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 pa tudi na finančnih transakcijah oziroma na davku na finančne transakcije. Tako bi lahko okrepili sodelovanje med temi državami članicami. Lahko bi tudi obdavčili podjetja, morda bi o tem bilo vredno razmisliti. Strinjam se pa tudi z demokratičnim nadzorom eh, specifično za evroobmočje. Ne želim ustvariti še enega evropskega parlamenta ampak morda bi lahko znotraj Evropskega parlamenta imeli odbor za to. E, to je del tudi demokratičnih e, razprav, ki so potekale tukaj v zadnjih letih. Ali se vaš odbor ukvarja z evroobmočjem in evro zadevami? Morda bi lahko imeli nek odbor za to. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Gunnar Hockmark iz EPP. Hvala obima ministroma. Vem, da poteka razprave o konkurenčnosti in pa stabilnosti Evropske unije. To nas tudi vodi v razpravo o evroobmočju in pa državah izven evroobmočja. Torej plus in minus. Mene to malo skrbi, kajti moč Evropske unije je pravzaprav Evropska unija sama nimamo možnosti, da bi tvegali fragmentiranost na notranjem in pa tudi na finančnih trgih eh, in da bi tudi razdrobili nadzor. Kako gledate na ta tveganja in pa na posledice, ki bi jih to prineslo? Kako se bomo temu izognili? Predlagana je tudi sprememba pogodbe, da bi lahko sodelovali vsi pri teh spremembah. Potem pa konkurenčnost govorimo o institucijah, eh, možnostih in in out, kakšne možnosti imamo danes v Evropski uniji in pa kakšne probleme, ki jih je treba rešiti, da bomo vladam omogočili, da lahko nadaljujejo s svojimi reformami glede konkurenčnosti in stabilnosti. Morda še za francoskega ministra posebej. Ali potrebujemo kakšna posebna pravila ali institucije, morda strožja pravila glede Eh, nacionalizacije jeklarske industrije ali pa uh, eh, eh, stroži nadzor, morda najprej Wolfgang, ali pa želiš, da prvi spregovori Pjeh, naj se on odloči. No, izvolite. Mislim, da sem glede jeklarske industrije že odgovoril. Eh, ni rešitev v tem, kar je predlagala francoska vlada. To je nekaj odvračilnega in tega ne smemo uporabljati, če ni situacija res slaba oziroma eh, v izjemnih okoliščinah, kot je jedrsko orožje. E, imamo pa idejo e, začasne nacionalizacije, to se je zgodilo v Evropi in tudi v Združenih državah. če z podjetjem dosežeš nek ustrezen dogovor, je to možno. Vendar pa je treba si pogledati tudi specifične lastnosti evroobmočja in to je problem. V Ekofinu bomo govorili o bančni uniji jutri in uh, govorili bomo tudi o nadzoru, uh, o Evropski centralni banki in tudi nacionalnih nadzornih organih. Zagotoviti moramo, da bo se bančni organ spoštoval in države izven evroobmočja morajo tudi videti, da eh, oziroma mora se jim mora zagotoviti nek eh, primeren način sodelovanja. To bomo skušali doseči. Eh, sicer pa se strinjam s tem, da bi potrebovali več kot okrepljeno sodelovanje potrebujemo neke elemente integracije, ampak v Uniji je še vedno 27 držav članic in ne želimo jih razdeliti med seboj, zato moramo sodelovati. Hvala. Ja, Kolega Hökmark, že prej sem dejal, da sem zelo angažiran za enako obravnavo držav evromoče, držav, ki niso v evromoču pri bančnem nadzoru tega ni potrebno ponavljati. Mislim, da moramo zato najti rešitev. Naj pa dodam dve stvari. Če si ne želimo, da bi prišlo do vedno več razlik med 17. in ostalo 10. potem je pomembno, da tudi 10. kar se da sodeluje. Dobro bi bilo, če bi 10. lahko dejala, da, ali vsaj večina, čim več 10. dejala, da želi sodelovati pri bančnem nadzoru. In potem bi videli, kako bo in bi nadaljevali. To bi bilo zelo dobro, če bi kolikor se le da v teh držav deseterice dale, da želi sodelovati. In potem drugi, če želimo okrepiti Evropo, tudi glede vprašanj o trajnosti rasti v globalnem gospodarstvu, potem moramo v Evropi obrati pot gospodarske in politične integracije. In zato je skupna monetarna unija, ki je del evropskih pogodb, In če želimo zadostiti vsem pogojem, morate postati član. Ne smemo tega kar tako izpustiti spred oči. To je prava odločitev in če ne bi sprejeli 50 minut, bi jo morali sprejeti sedaj, kajti v tem globaliziranem svetu in gospodarstvu nimamo nobene možnosti sami. Zato moramo iti naprej po poti integracije. In potem, da bi se taj prihajal do ločnice med 27-terico. Eh, uh, To mislim, da ni odvisno samo od te sedemnaesterice in deseterice. To je torej ta poziv, da eh, naj odigramo glavno vlogo pri procesu integracije. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila obema ministroma za njen čas. Seveda bi bili veseli, če bi z nami ostala še malce časa, ampak nažalost nismo uspeli preložiti začetek sestanka Evroskupine, tako da ministra nas morate zapustiti. Prosim, člani in članice, ostanite, čas je še za sporočila, nočem govoriti o dogodkih na trialogu pred prazno dvorano. Želela pa sem izkoristiti to priložnost in se zahvaliti ministroma. Potrebite dve minuti. Okay. Prav. Kolegi in kolegice, prosim za tišino, tako da vam lahko podam preostala sporočila. Želim vas obvestiti o delu na trialogu. Prosim, tisti, ki se pogovarjate, prenehajte. Tišina, prosim. Vem, da je vse zelo razborljivo in zanimivo, ampak prej, ko končamo s temi sporočili, prej lahko vsi odidemo. Direktiva o kapitalskih zahtevah, o tem smo imeli politični trialog prejšnji četrte, govorili smo o likvidnosti, povračilih kapitala in stopni vzvoda. Ta teden imamo veliko tehničnih pogajanj, na to pa nas čaka trialog v torek in četrtek v Strasburu. Dvojček, 14. november, pogovarjali smo se o preostalih vprašanjih glede poročila Gozes. Na mizo pa smo dali osnutek poročila Ferreira, ki se nanaša na ekonomski dialog, delegirane akte, revizijsko klauzulo za upoštevanje javnih investicij glede ciljev, pogovarjali smo se tudi o vprašanjih izpod poglavja 3, še posebej kar se tiče vzpostavljanja sklada za odkup dolga. Pravna besedila imamo sedaj na mizi. Predlagali bomo obeseditev in o tem se bomo tudi pogovarjali. Upam, da bomo dosegli dober rezultat v kratkem. Glede bonitetnih agencij smo dosegli dogovor na trilogu 27. novembra. Pogovarjali smo si o bonitetnih ocenah nacionalnega dolga, rotacijah in koledarju. O tem bo govora tudi na plenarnem zasedanju januarja in februarja. Toliko o sporočilih. Naslednji sestanek je četrtek 6. 6. december od 9. do 12.30. Najlepša hvala vsem.